Okay, if you could take your, your seats because we've overrun a little bit. Kukar usedite se. Nekoliko smo že pozni, ker smo imeli sestanek koordinatorja nekoliko dlje. Prepričana sem, da želijo poslanci začeti kar se da hitro, tudi z glasovanjem. Sedaj smo pri točki 7, evropska statistika imeli bomo prvo izmenjavo mnen o osnutku poročila o evropski statistiki. Poročevalec pa je Edvard Skipluna, prosim. Um, Mislim, da je statistika. Oziroma drugače bom začel. To nikoli ni prav znemirljivo, to so številke in pa zrcalijo to, kar morajo zrcaliti in življenje teče naprej. Danes pa smo se zavedli nevarnosti, kar se tiče nezanesljivosti statističnih podatkov samih. To smo imeli že v preteklosti, kar se javnih financ tiče. Sedaj, nedavno, pa imamo tudi statistične podatke Libor. In si vemo, kaj se je zgodilo. Vsi smo to vzeli za samo po sebi umevno. Razvil pa se je eden največjih škandalov. In to še dodaja težavam, ki jih imamo. Stotine bilijonov dolarjev je bi temeljilo na tej stopni, ki so jo vsi premikali, kot so hoteli, ne glede na to, oziroma glede na to, kaj so ponujali, naprimer, kot da so ponujali steklenico vina. Tako da je to poročilo zelo aktualno, zato da izpostavimo kakovost statističnih podatkov, da potrebujemo zanesljive podatke in statistične podatke, ki bodo imeli visoko kakovost. Kajti, če imamo nizko kakovostne in nezanesljive podatke, potem zaidemo v težave. Statistika je tako verodostojna, kot je institucija, ki jih pripravlja. Obstaja sožitje med obema. Ko pride do takega škandala, potem so institucije same, v tem primeru bančne institucije, tiste, ki izgubijo verodostojnost. Torej, komisija je uvidela te nevarnosti in v preteklosti smo imeli bolj robustne predloge na to temo. Imamo tudi poročilo na lastno pobudo parlamentu na isto temo, sedaj pa imamo tudi zakonodajno poročilo pred nami. Poročilo poskušam izpostaviti, da je potrebno nacionalne vlade spomniti na njihovo vlogo, da je njihova ključna vloga, da zagotovijo zanesljivost statističnih podatkov in neodvisnost nacionalnih statističnih uradov. Potrebujemo pregledno navačenje osebja, ki bo temeljilo samo na profesionalnih kriterijih. Imeli bomo revizijo zakonodajnega okvira za evropsko statistiko, zato da bi zagotovili visoko verodostojnost. Še prav posebno poklicno neodvisnost nacionalnih statističnih organov. To je zelo pomembno v tem kontekstu. Predlog govori o direktorjih statističnih uradov katerih neodvisnost je predpogoj za upravljanje svojih dožnosti in to je potem tudi predpogoj za neodvisnost njihovih institucij. Prav tako je nujno potrebno, da imajo direktori svobodo odločene glede postopkov in vsebin. Ne smejo iskati in prejemati navodil strani nacionalnih vlad. To je ključnega pomena za neodvisnost, ki se jo želimo. Prav tako moramo imeti pregledna pravno zavzajoča pravila za imenovanje, transfer in odpustitev teh uradnikov, kot tudi je primer naprimer pri drugih uradnikih, naprimer pri Evropski centralni banki. Prav tako morajo pripravljati letna poročila o statističnih dejavnosti in glede eh, razmer v njihovih uradih. Morajo biti kar se da pregledni. Imamo Evropski statistični kodeks obnašanja, to smo dobili leta 2009, vendar pa po tem predlogu bi morali zagotoviti, da to podpišajo vlade vseh držav članic in da to podpiše tudi komisija na najvišji ravni oboje, zato da bi zagotovili, da se bodo te obveze tudi izvrševale. Imamo nov člen 17a o dostopu, glede, o dostopu do celovitih podatkov. Potrebno bo vzpostaviti boljši zakonodajni okvir za evropsko statistiko za uporabo teh podatkov. Prav tako bi naj spremenili šesti člen. Tukaj moramo zagotoviti neodvisnost Eurostata samega na ravni EU. Tako da bom zaključil s tem, da bom povedal, da to ne zahteva dodatnih virov glede proračuna za statistične podatke poenostaviti in izboljšati moramo usklajevanje in sodelovanje, hkrati pa moramo zagotoviti visoko kakovost. Hvala lepa. Okay, um... Prav, hvala lepa. Poročevalci v senci. Jean-Paul, Niga. A, je kdo tukaj? Ste vi poročevalka v senci? Prosim. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ήθελα... Hvala lepa, predsednica. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcu in mu čestitala. Podal je dodatne informacije in podatke pri temi, ki je zelo pomembna. In sicer ne samo, kar se verodostojnosti statističnih podatkov tiče, pa tudi držav, ki morajo te podatke posredovati Eurostatu. Torej, gre za prepletanje zakonodaje, istočasno pa gre tudi za verodostojnost. Gre za vprašanje dobrega delovanja tega novega sistema finančnega nadzora. Imeti moramo primerljive podatke in eh, moramo biti sposobni določati napredek držav. Pomembno je, da zagotovimo ekonomsko kohezijo in tudi usklajevanje ekonomskih politik. To je zelo pomembna tema, o kateri danes razpravljamo, kajti če nimamo verodostojnih, zanesljivih podatkov, potem ne moremo doseči napredka pri usklajevanju politik držav članic in tudi drugene. Tako da torej podpiramo predloge poročevalca. Po eni strani moramo biti gotovi, da je zagotovljena neodvisnost uradov, ki zbirajo statistične podatke, istočasno pa moramo biti gotovi tudi glede podlage za te podatke in primerljivosti med državami članicami. Torej, potrebna so nadaljna prizadevanja glede usklajevanja finančne politike, in ekonomskih politik. Potrebno je izpolnjevati vse obveze, ki si jih je zadal naš odbor in tudi Evropski parlament. Vse skupaj vodi do verodostojnih statističnih podatkov. To imamo pravko s tem, kako se ti podatki zbirajo, pa tudi z verodostojnostjo uradov, ki zagotavljajo te podatke. Videli bomo, kako bomo ta predlog spremljali s konkretnimi idejami iz naše politične skupine. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Sofi? Uh, Hvala lepa, predsednica. Uh, Ti predlogi so resnično zelo korisni, imam pa nekaj vprašanj, ne veliko. Prvo vprašanje. Ali bodo enaki standardi, kateri veljali tudi za imenovanje direktora Eurostata? kriterij glede neodvisnosti. Drugič, tako imenovane obveze o zaupnih podatkih na področju evropske statistike. To zveni kot častna beseda, da države članice obljubijo, da bodo uporabljale določene standarde. Zanima me, ali potrebujemo kaj bolj obvezujočega, kajti vidimo lahko, da je kar nekaj nezavezujočih pravil, ki smo jih sprejeli v zadnjih letih kršenih, se ne spoštujejo strani držav članic. In tak občutek dobivam vse čas. Veliko poročil smo že sprejeli glede statistike v zadnjem letu in vedno to, je to dobro zapisano na papirju, praksa pa je drugačna. Morda bi si morali bolj podrobno ogledati, kako se vse skupaj izvršuje. Bi se lahko gospod pred mano umaknil ali počakal sekundo dve? da končam. Se upravičujem. Tako, zdaj sem pa izgubila rdečo nit. Yes, no, like... Torej, in končno, nekaj več jasnosti glede tega, kaj pomeni poln dostop do vseh administrativnih dokumentov. To bi bilo dobro vedeti, kako bi si naj to tolmačili. Hvala lepa. Hvala lepa, Filip. Where is this? Well, uh, I think that we have a good uh, basis. Mislim, da imamo dobro podlago strani komisije in na tem temelji naše delo. Nekaj pripomp. Najprej Edward glede tega, da bi naj nacionalni statistični uradi bili neodvisni. Kaj se tiče uporabe metodologije. Da, strinjam se do določene mere s tem vendar pa spremimo tudi dejstvo, da še prav posebno, ko gre za statistične podatke, je metodologija zelo pomembna pri opredelitvi virov. Ne gre za take stvari, kot je neutralna številka ni. Osebe seveda niso roboti, to so ljudje z mislimi prepričani, seveda tudi centralnim bankirjem, ne želimo napretiti popolne neodvisnosti, tako da tudi tukaj mislim, da ne moramo statističnim uradom prepustiti popolne svobode glede metodologije. V tem smislu mislim, da zakonodajalci morajo upraviti določeno vlogo glede usmeritve, katera področja si želimo obdelana katerih področjih si želimo podatke, naprimer glede šestačka o makroekonomskih neravnovesih, smo tudi imeli in smo imeli politično odločitev, katere kazalnike smo želeli nadzirati in katere podatke smo si želeli pridobiti. Če to postimo neizvoljenim statističnim uradom, potem mislim, da bomo izgradili samo še eno raven birokracije lahko se tudi zgodi, da bodo vsi ti ljudje, naprimer zeleni, bodo gledali samo v eno smer. Želimo si širšega razpona. Torej, želim si, da so neodvisni, ko opravljajo svoje delo, vendar pa kar se usmeritev tiče, mora to še vedno biti predmet politike. Parlamenti na nacionalni in evropski ravni morajo prevzeti svojo vlogo, ker se potem nacionalnih ukrepov tiče, Seveda si želimo, da so otipljivi, da jih eh, navadni državljani lahko razumejo, želimo pa si tudi, da bi se potem izvajali od skoraj na vzdolj. Tako kot s bankami, torej nismo zadovoljni samo regulacijo in tudi pri tem primeru ne bi bili zadovoljni s tem. Če imamo potem torej kodeks obnašanja, ravnanja, mora to biti obvezujoče in to moramo potem tudi ustrezno nadzorovati morda bi se bilo potrebno ogledati tudi to, kako bi lahko zagotovili izmenjavo najboljših praks, morda bi lahko to storili zakonodajo in tudi zajemni pregled med eh, statističnimi uradi na nacionalni ravni. Potem pa tudi vprašanje, ali smo zadovoljni glede sedanjega okvira, glede izmenjave podatkov med Eurostatom in nacionalnimi statističnimi uradi. Smo zadovoljni s tem, osebno nisem prepričan. To so področje, kjer bomo verjetno podali predloge spremem. Hvala lepa. Hvala lepa, Viki. Um, Hvala lepa. Kolegi, veste, da pozivam podpiram pozive k večji preglednosti in eh, večji neodvisnosti. Davkoplačevalci pač so odvisni od tega, kako se vodi gospodarstvo. Neodvisnost je ključnega pomena. Ne smemo se umešavati, mi je politika glede rokov, ko se objavljajo podatki. Ne gre samo za podatke, gre tudi za roke. Vendar pa mora to biti neodvisno, visoko kakovostno, tako da so pripombe, ki so jih podali poslanci, glede standardov ustrezne. Strinjam se Sofiji glede formulacije v besedilu o dostopu do vseh administrativnih dokumentov. O čem tukaj govorimo, za katere dokumente gre, kaj se bo zahtevalo gre za zelo nejasno formulacijo. Pogosto smo, še prav posebno za podjetje, zahtevali, da od podjetij ne smemo zahtevati enakih informacij v različnih oblikah, tako da bi morali, ko dobijo podatke, te ustrezno uporabljati. Če pa sedaj pravimo, da bodo nacionalni statistični uradi lahko in morali podajati dokumente, lahko gremo predaleč. Bolje moramo razumeti, kaj mislijo s to formulacijo. Mislim, da je potrebno upraviti še precej dela glede razumevanja, kakšno je ozadje tega predloga in kako bomo zagotovili neodvisnost in visoko kakovost, pa da ne bomo šli predaleč glede osebnih podatkov in bomo tudi zagotovili, da lahko podatko pravimo učinkovito dobre izjave komisije glede stroškov, ne želijo napretiti novih stroškov družbam glede pridobivanja podatkov. Mislim, da je to korak v pravo smer strani komisije. Potem govorijo tudi o delegiranih aktih. Kot smo ugotovili na drugih področjih, je res vrak pogosto o podrobnostih katere podatke države članice dajo na razpolago in katerih ne želijo dati na razpolago. In včasih so enostavne odločitve zelo politično obremenjene, tako da moramo biti nekoliko podrobni, kaj želimo delegirati komisiji glede tega vprašanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Šuntis. Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovane kolegice in kolegi še enkrat smo imeli priložnost govoriti o določenih temah, ki imajo pravka z verodostojnostjo in objektivnostjo statističnih podatkov. To smo storili tudi s poročevalcem in zato ni potrebno ponavljati splošnih pripomp. Po uvodnih besedah poročevalca sem lahko ugotovil, da je nekoliko skeptičen, kar se tiče dobrih namenov glede verodostojnosti in visoke kakovosti statističnih podatkov. Nekaj pripomp. Res je, prizadevamo si za boljšo kakovost statističnih podatkov, kar pa se tiče obstoja politične volje in tukaj sedaj ne govorim o smeri poročevalca, govorim na podlagi izkušenj, ki jih imam sem tudi sam nekoliko bolj skeptičen. Zastaviti si moramo vprašanje, ali nam bo uspelo ustvariti to, kar si resnično želimo. To ima opravka tudi z notranjimi razlogi. Najprej ekonomsko stanje. Pridobivamo podatke, ki potem vedno znova vodijo tudi k oblikovanju ekonomske politike in to je velika težava. Seveda lahko to storimo pri načrtovanju, vendar pa to lahko ima tudi nevarne posledice za državljane. In drugič, to dobro poznamo, videli smo že različne stvari, katere statistične podatke mislimo, o čem govorimo. Veliko je odvisno od rezultatov, ki jih dobimo. Tako si potem ustvarjamo določeno sliko gospodarstva in to se potem politično izkorišča. Veliko izkušenj imamo glede tega. Govorim seveda z grškega vidika, vendar pa nima samo Grčija težave s statistiko. Grčija je samo vrh ledene gore. V bistvu še tudi nismo vsega pojasnili, kaj se je dogajalo in kako so pridobivali statistične podatke. Moramo se osvoboditi preč kreativnosti pri pridobivanju statističnih podatkov. Sedaj pa še nekaj konkretnega. Kdo bo nadzoroval neodvisne urade? Kdo bo nadzoroval to neodvisnost? Kako bomo to nadzirali? Naj začnem na začetku. Kako bomo določali, kakšne kriterije bomo uporabili za direktore statističnih uradov? Verjetno bo to odločitev vlade ali kakšnega političnega organa. Imamo parlamentarni nadzor nad tem, kaj pomeni profesionalni kriterij. Izkušnje kažejo, da gre veliko krat za visoko osebe določene banke, to so običajno največje banke ali pa morda tudi mednarodni monetarni sklad, ki zagotavlja osebje. In to so te poklicne izkušnje. Vendar pa ali to resnično pomeni, da bo tak urad potem verodostojen in neodvisen? Končujem. Odločilno vprašanje je, kdo bo nadziral neodvisnost direktorjev. Kdo bo imel politično odgovornost za to? Pomislimo na Eurostat. 26. in 27. oktober je komisija dejala, da sledi dogajanjem v Eurostatu, še Meta je podal izjavo, vendar pa, če kaj spor leti, kdo prevzame odgovornost, kdo bo popravil zadeve, to so vprašanja, na katere odgovorov še nimamo. In eh, potem je treba potrebno poprašati poročevalec pa si resnično prizadeva in s pomočjo predlogov sprememb bomo skušali še izboljšati besedilo, da bo kar se da dobro. Uh, uh, Hvala lepa. Sedaj pa še namestnica direktorja Eurostata. Mislim, da se poročevalec strinja, da poda nekaj pripomp. Morda lahko pojasnite nekaj zadev. Smo pa že nekoliko pozni, torej ne predolgo. Hvala lepa, gospa predsednica. Resnično bom zelo kratka, kajti mislim, da je predlog bil dobro razložen strani poročavca. Naj opozorim še na predstavitev z generalnim direktorjem Eurostata Rada Maharjem in eh, na razprave, ki smo jih imeli. Tam je bilo omenjenih veliko vprašanj, ki so tudi predmet pogovora danes. Predlog po našem mnenju je zelo realističen, ambiciozen, to potrebujemo in to upravičuje tudi nedavni dogodki. To je tudi predlog, ki je v okviru subsidijarnosti. To je ciljna revizija in glavna vprašanja so bila jasno obrazložena. Naj se sedaj osredotočim na vprašanja, ki so bila zastavljena. Prvo vprašanje. Ali bodo enaki standardi za neodvisnost veljali tudi za generalnega direktora Eurostata? Moj govor je da. Komisija trenutno pripravlja revidiran sklep o vlogi Eurostata, ki bo v polni meri usklajen s tem osnutkom predloga. Drugo vprašanje, obveza glede zaupnih podatkih in namenu tega novega instrumenta. Res je, gre za politično izjavo, vendar pa pomembno je dejstvo, da je ta izjava in izpolnjevanje v praksi nekaj, kar bo nadzorovano. To je pomembna novost. Potem pa se bomo lahko zanašali na izvrševanje tega dokumenta. To ne bo samo črka na papiru. Kar se tiče dostopa do administrativnih dokumentov, naj pojasnim, da nas zanimajo samo kvantitativni podatki, samo podatki sami. To moramo videti v kontekstu zmanjševanja stroškov in bremen, ne pa v kontekstu zbiranja podatkov, ki že obstaja. Torej, uporaba že obstoječih informacij v polni meri. Strinjamo pa se, da morajo biti zagotovljene določene omejitve. In ne želimo si drugih zadev, želimo si samo podatkov. Zelo zanimivo vprašanje. Neodvisnost glede metodologije. Po našem mnenju je pomembno imeti robusten konsens z uporabniki glede zasnove, tako da smo pripravljeni na razpravo na začetku postopka, potem pa bomo mi kot proizvajalci statističnih podatkov morali biti neodvisni pri izvajanju metodologije, o kateri se bomo prej dogovorili. Mislim, da to lahko potem besedilo pojasnimo. Ne želimo si popolne neodvisnosti, želimo si imeti to jasno, soglase glede metod in zasnove. In potem, ali zadostuje samo regulativni instrument, glede nadzora, mislim, da mora kodeks ravnanja biti viden kot dokument, instrument, ki zagotavlja najniže standarde po eni strani, po drugi strani pa tudi nekatera stremenja in želje. Po eni strani je torej težko tak dokument narediti popolnoma pravno zavezujoč. Ta predlog pa že podaja minimalne standarde, ki so pravno zavezujoči, še prav posebno tiste, ki so povezani z institucionalnim ustrojem statističnih organov. Ne pa z večino drugih, ki imajo druge cilje. To mislim, da so bila glavna vprašanja, na katera sem želela odgovoriti. Naj izpostavim še nekaj. Komisija računa na aktivno podporo parlamenta, zato da bomo zagotovili raven ambicioznosti, ki jo imamo in to mora potem ostati tudi še na koncu celotnega postopka. Hvala lepa za vse vaše prispevke. Prepričani smo, da bomo pripravili dober predlog, ki bo nakazal standarde za statistične podatke, ki so vedno pomembnejši v naših družbah. Hvala lepa. Zelo veliko statističnega dela smo upravili v zadnjem času in mislim, da vemo iz izkušenj, da se običajno boj potem vodi z državami članicami, ko pride do trialogov. Tudi sam imamo kar nekaj izkušenj pri svojem poročilu in seveda smo bili odločni tudi pri šestečku, da bi omenili profesionalno neodvisnost statistikov. Mislim, da je to zelo pomembna tema in da moramo z njo nadaljevati. Izkoristili pa smo to priložnost, da smo v poročilu Wikifort to že prvič tudi omenili. In na tem moramo graditi. Edward, za zaključek. Like to... Hvala lepa. Rad bi se zahvalil vsem poročevalcem v senci, kajti menim, da so vse točke, ki so jih navedli, zelo pomembne. gre za to, da moramo jasno povedati, kakšne spremembe si želimo. Zapisal sem si vse, to bom navedel poročilo, začel bom standardi Eurostata samega, potem pripomba glede zavezujočosti kodeksa ravnanja in potem administrativni dokumenti, kaj razumemo potem, ravnoteže med svoboščinami, svobodo in neodvisnostjo in političnimi usmeritvami, pa potem ne nazadnje tudi glede poročila Čunsice, glede kakovosti tega, kar na podlagi česar zbiramo podatke. Imeli smo Evropsko konferenco OECD na to temo, da moramo gledati na BDP in tudi še kaj več. Tudi kako življenje na družinske ravni, naprimer. Ne moramo tudi to poštevati, ne pa samo neke ekonomske indikatore. Naprimer, če se družina ne čuti povezana z družbo in tako dalje. Tukaj bom končal. Veselim se začetka septembra, ko bom te misli predstavil kot predloge sprememb temu zakonodajnemu poročilu. Hvala lepa. Časovno razpored je tak. Predstavitev osnutka poročila 26. septembra v odboru, rok za predloge sprememb 9. oktober. 5. novembra bi jih naj obravnavali, 28. novembra pa glasovali o poročilu. Potem pa, mora biti, nismo še prepričani, bi decembra to obravnavali na plenarnem zasedanju ali pa morda kasneje. Prav, tako, sedaj pa glasovanje. Točka 8. O Mifido ne bomo glasovali, torej imamo samo glasovanje v skupnem sistemu obdavčevanja, plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami in različnih, iz različnih držav članic. nekaj minutni odmor, da boste vsi pripravili glasovanje sezname. Yeah, okay. Are we, are we ready? Um, let's have a test. Ali smo že pripravljeni? Glasujmo za preizkus, če imate kartice, prosim. Pritisnimo na gumke. Pet in torej, trideset vas je priklopljenih, pet jih še ni glasovalo. Torej, Alde minus ena. Šestintrideset vklopljenih, enaintrideset jih je glasovalo. torej minus 2 prijalde. Prav, pa zaključimo. Zdaj pa začnimo s postopkom. Predlog spremembe, številka 14, do je za, proti, vzdržani, sprejeto. 15, 15, ne glasujemo, štiri kdo za, proti vzdržani sprejeto, pet za, proti vzdržani sprejeto, šestnaest za, proti vzdržani zavrnjeno, sedemnaest za, proti vzdržani ali lahko tole preverimo, sedemnaest preverjamo. glasujmo. No, imamo še dva, ki bomo dodali Alde. Konec glasovanja. Torej, 20 za, 17 proti. To je bilo torej sprejeto. 18 je za, proti, vzdržani. Mislim, da je to sprejeto s preprosto večino, ampak vseeno preverimo. Ste vsi glasovali, dodamo dva kalde in imamo 21 za, 16 proti, sprejeto. 19 do je za, proti, vzdržani, sprejeto podobno kot pri zadnjih dveh. 20 do je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Glasujemo po delih. Prvi del za 21, za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Aha, 22 je na vrsti za, proti vzdržani sprejeto, šest za, se upravičujem, šest odpade, 23 za, proti vzdržani sprejeto, 24 za, proti vzdržani sprejeto, sedem odpade, 25 za, proti vzdržani sprejeto, ena za, proti vzdržani sprejeto, potem pa trije deli pri osmem predlogu spremembe. Prvi del za, proti, zažani, sprejeto, ampak bom preverila. Zdi se mi, da je bila večina enaka kot v prejšnjih primerih. Plus dva za Alde. Še kdo? Zaključujem glasovanje. 20 za, 17 proti dodali smo dva glasova za Alde. Drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog smo imeli 9, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 10 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Dva, za, proti, zdržani, sprejeto. Tri, za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromisni predlog. A, za, proti, zdržani, sprejeto. Preosvojim B13, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. No, in sedaj elektronsko glasujemo o celotnem besedilu s premembami. Ste vsi glasovali? Zaključujemo glasovanje. Torej 32 za, 3 proti in 3 vzdržani. Torej, zakonodajna resolucija, glasujmo. Ste vsi glasovali? Vidim vas, da še pritiskate na knovke. Hvala lepa, konec glasovanja. 33 za, 1 proti, 3 vzdržani. Hvala lepa. Mislim, da smo s tem zaključili ta sestanek. Ne? No, do današnjega popovdneva, mislim. Ne vem, ali je hotel poročevalec. Eh, Hoto kaj dodati? Ne. To smo preložili samo zaradi tega, ker imamo prenatrpan dnevni red. Hvala.